Okay, colleagues, can I bring the meeting to... Kolegi, začenjamo z našim delom danes popovdan. Tukaj sta navzoča dva polska ministra, najprej minister za promet in eh, potem še minister za turizem. V prvi vrsti dovolite, da pozdravim ministra Grabarčika. ki bo predstavil program polskega predsedstva za odbor za promet in potem bo dobil besedo vaša kolegica gospa Sobjaska, ki bo predstavila področje turizma.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 gospe in gospodje, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. 1. julija je Poljska začela s predsedovanjem v svetu Evropske unije in to je povezano z odgovornostjo in eh, zavestjo o vseh izzivih, s katerim se bo eh, Evropa srečevala še posebej v teh težavnih čas, kriznih časih. Želeli smo pripraviti to predsedovanje po naših najboljših močeh. Imeli smo celo vrsto sestankov, sestankov v prvi vrsti s gospodom Brianom Simpsonom. Prav tako smo se srečali z celo vrsto koordinatorjev in vodij političnih skupin in eh, predsednikov eh, parlamentarnih odborov. Na prvem sestanku, eh, ki smo ga imeli na plenarnem zasedanju prejšnji teden v Strasburu, eh, smo obravnavali zelo pomembno direktivo, ki bo omogočila uveljavljanje denarnih kazni v zvezi z prekrške v cestnem prometu. Predstavili bomo program predsedstva in naše prednostne naloge. Nobenega dvoma ni, da je promet eno najbolj pomembnih gospodarskih področji. Brez učinkovitega prometa ne gospodarstvo, ne države članice se ne bodo mogle razvijati, ne bodo se mogle spopadati z izzivi sodobnega sveta. Državljani si želijo učinkovitega prometa, kajti želijo, se, želijo potovati hitro in varno. In kot predsedstvo eh, želimo to imeti pred seboj in zato se bomo v prvi vrsti osredotočili na pregledu omrežja TNT. Pričakujemo dokument, eh, ki ga bo podala komisija v septembru mesecu, eh, ki nam bo še omogočil nekaj mesecev dela na našem skupnem stališču. Vemo, da je to zelo malo časa. Vendar predtem je komisija že trdno delala na tem dokumentu in eh, polsko predsedstvo bo zagotovilo, da bo revizija infrastrukture TNT eh, podala eh, dober dokument za vseobsežen prometni sistem eh, v okviru EU in eh, izboljšani prometni sistem s tretjimi državami in, kar je še najbolj pomembno v sedanje situaciji, da bomo podali možnost za izhod iz krize v EU. Sedaj pa še nekaj regionalnih vidikov in um, splošnih vidikov TNT. Želeli bi se osredotočiti tudi na oskih grlih in sodelovanjih med različnimi državami članicami. Poudarili bomo vlogo eh, ključne mreže in mednarodnih povezav. Pripričan sem, da bo eh, sestanek sveta decembra meseca potrdil pristop k temu dokumentu. Še ena zadeva, eh, kar je neposredno povezano z infrastrukturo TNT, so povezave s tretjimi državami. Polsko predsedstvo namerava eh, sodelovati v eh, pripravi programa za delo med EU in sosednjimi državami. Pripravljamo eh, sporočilo, komisija pripravlja sporočilo in 6. oktobra se pričakuje, da bo sporočilo na sestanku sveta sprejeto, kar zadeva pomorski promet. Se bomo sredotočili na socialni pomorski agendi. Kakor hitro bo komisija posredovala svoj dokument, bomo naredili kar največ, kar je v naši moči za sprejetje tega dokumenta. Prav gotovo bodo tukaj vključeni različni elementi socialne pomorske agende, to je prispeve komisije in predlog za dopolnitev direktive o minimalnih ravni usposabljanja pomorščakov. Zakonodajni predlog komisije na področju resničevanja in um, izpolnjevanja zahtev del eh, delovne konvencije za pomorščake, eh, ki je znana kot MLC konvencija, bo tudi na našem dnevnem redu. Objava let te se bo zgodila že julija ali pa vsaj septembra po napovedih komisije in to bo omogočilo predsedstvu delati na tem svežnju, ne da bi čakali na preostale dele te konvencije. Sedaj pa še nekaj vidikov usposabljanja pomorščakov in eh, direktive v zvezi s tem, kar bo vplivalo na varnost, na pomorsko varnost. Polsko predsedstvo bo 12. decembra na sestanku sveta eh, sprejelo eh, to direktivo. Delali, nadaljevali bomo delo predhodnih predsedujočih držav Belgije in Mačarske, kar zadeva dopolnitev te direktive o minimalni ravni usposabljanja pomoščakov in razširili bomo naloge Evropske unije na tem področju. Delo je bilo zaključeno, juni, ki je bilo zaključeno meseca junija 2011, vključuje splošni pristop in imamo sedaj pred seboj že prvo poročilo o osnutku direktivo, direktive, eh, ki ga je pripravil poročevalec Evropskega parlamenta. Želimo biti v zvezi s tem čim bolj natančni. Istočasno bi želeli ohraniti duh tega besedila. Kar je pa v zvezi s tem najbolj pomembno, je razlikovanje med prednostnimi in pomožnimi nalogami, Agencije za pomorsko varnost. Zagotovili bomo, da bo agencija podala dodano vrednost in poskusili bomo eh, se izogniti vsem odvečnim funkcijam. Eh, vaš poročevalec, poročevalec Evropskega parlamenta se je osredotočil na ta element v svojem poročilu. Menim, da je to izredno dobro izhodišče za naše sodelovanje japonsko predsedstvo želi nadaljevati delo na tem dosjeju v zelo tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, parlamentom seveda. Poskusili bomo eh, sprejeti eh, ta dokument že pri prvi obravnavi, poskusili bomo decembra meseca doseči politično soglasje. Ko govorimo o letalskem prometu za Evropsko poljsko predsedovanje bo letalski svežen ali svežen letalskega prometa ena izmed prednostnih nalog. Glede na informacijo, ki smo jo dobili od Evropske komisije, naj bi ta svežen bil objavljen meseca oktobra in bo vseboval zakonodajne projekte, ki se nanašajo na določanje operativnih slotov na letališčih, na ravnanje na eh, tleh, vključno z eh, obvladovanjem hrupa na letališčih in tudi, eh, kar zadeva komunikacijo v okviru zmogljivosti letališča. V kar najkrajšem času vam bomo posredovali eh, poročilo o mm, napredku na področju tega dela v času eh, sestanka sveta 12. decembra 2011. Naslednji prispevek se nanaša na enotno evropsko nebo na tem področju je Evropska komisija že posredovala osnutek mandata za začetek pogajanj na zato, da bi sklenili sporazum na visoki ravni med Evropsko unijo in Eurokontrolo. In eh, pričakujemo, da bo meseca oktobra Evropska komisija izdala sporočilo o financiranju in upravljanju prehoda na tretjo stopnjo ali v tretjo fazo projekta Cezar in eh, predsedstvo načrtuje sprejetje sklepov sveta v času sestanka eh, sveta meseca decembra. Eh, prav tako bomo podpirali Evropsko komisijo pri pogajanju za sklenitev sporazumov na področju letalskega prometa s tretjimi državami. Tukaj imam v misli, da bomo dali Evropske komisiji mandat za pogajanje za sklenitev letalskega sporazuma med EU in Azerbajdžanom. Prav tako upam, da bo komisija lahko pripeljala do konca pogajanja med Evropsko unijo in drugimi državami, še posebej Ukrajino in Moldovo, kajti za to ima Evropska komisija že mandat. Sedaj pa kar zadeva kopenski promet. Tukaj se bomo osredotočili na življensko pomembnem pregledu prvega železniškega svežnja. Kot veste, 16. junija svet potrdil splošni pristop k tej direktivi. Šlo je za težaven kompromis, vendar dober kompromis in predsedstvo meni, da je to izredno dobro izhodišče za okrepljen in bolj konkurenčen način prevoza. Pripravljeni smo se srečevati z Evropskim parlamentom in tesno se delovati, kar bo pripeljalo do sprejetja tega dokumenta. V pripravah na predsedovanje smo se že srečali s gospo poročevalko, gospo Serakjani. In eh, imeli smo tudi zelo konstruktiven dialog s tem v zvezi in to mi sedaj omogoča povedati, da je sodelovanje in da bo sodelovanje med nami in parlamentom, ruskim parlamentom, zelo dobro. Predsedstvo se bo tudi osredotočilo na dopolnitev uredbe sveta o opremi, ki omogoča eh, zapisovanje v cestnem prometu, to so tako imenovani tahografi. Komisija je že nakazala potrebo po dopolnitvi obstoječe zakonodaje na tem področju in po uvedbi učinkovitih digitalnih tahografov ter potrebo po upoštevanju določb eh, same vožnje in počitka za eh, poklicne eh, šoferje, za poklicne voznike. Cilj predsedstva nadalje je sprejeti v času sestanka sveta decembra meseca splošni pristop. In v zvezi s tem dovolite, da vas informiram o tem, da bo na začetku septembra polsko predsedstvo organiziralo neformalni sestanek ministrov EU za promet. Predsedstvo predlaga, da naj bi se obravnave takrat Eh, osredotočale na neproračunskih virih financiranja infrastrukture. Prepričan sem, da s pričo sedanje krizne situacije v Evropi je takšna obravnava izven proračunskih virov financiranja infrastrukture nekaj, kar je prepotrebno za nas in upam, da bomo s pomočjo izmenjave izkušenj lahko prišli do skupne rešitve problemov, s katerimi se soočamo. Gospe in gospodje, Poljska je članica Evropske unije že sedem let. Predsedstvo ali predsedovanje v svetu Evropske unije se sedaj, bo sedaj prvič potekalo. Eh, poskusili smo se čim bolj eh, primirno pripraviti na to predsedovanje. In eh, prepričani smo, da bo naše sodelovanje z Evropskim parlamentom dobro in da bomo skupaj lahko rešili celo vrsto zelo pomembnih vprašanj za Unijo. Minister, najlepša hvala za vašo predstavitev in sedaj beseda gre gospodu Grošu. Najlepša hvala, predsednik, predsedujoči svetu, tudi vam najlepša hvala za informacije, ki smo jih ravno kar dobili. Tudi sam vam želim veliko uspeha, kajti to, kar ste si zadali, je nedvomno drzen program. In upam, da veste, da je parlament na vaši strani. Morda danes še nekoliko bolj kot v preteklosti, kajti res si želimo, da bi svet v celoti z vašo pomočjo lahko razvil nekako bolj evropske reflekse, kot to, če mor smo bili priča v preteklih mesecih in predsedstvo sveta tukaj igra pomembno vlogo. Lotevate se pomembnih dosjejev, eh, omrežja TNT so zgodba, ki eh, je bila povod za številne zapisane vrstice tukaj v parlamentu v preteklih letih in zato je zelo pomembno, da se ta projekt kot eh, komisija to predlaga, torej eh, zmanjšan obseg projektov s konkretnim financiranjem, torej res je pomembno, da iz tega naredimo konkreten evropski projekt. Eh, tako svet kot parlament in komisija moramo poskrbeti za to, da bomo ostali verodostojni v tej razpravi in eh, zato bo vaša vloga zelo pomembna. Kajti ne moramo biti verodostojni, če govorimo 20 let o projektu, ki ga nikoli ne uresničimo ali zaradi pomankanja politične volje ali zaradi pomankanja denarja in oboje je potrebno upoštevati. Eh, to bo tudi verjetno povdarek eh, v beli knjigi, ki se želimo v parlamentu lotiti. Tudi tukaj si prizadevamo za sodelovanje z vami in eh, zelo konkretno želimo stvari zastaviti za naslednjih deset let in tudi oblikovati povdarke in upamo, da bomo dobro sodelovali. Na področju letalstva eh, približuje se nam eh, svežen o letališčih in eh, to nedvomno ne bo enostavna tema. Nekateri želijo eh, še kakšen korak dlje in eh, upam, da bomo uspeli doseči boljšo kakovost storitev in da ne bo tukaj eh, trg ureja vsega. Bi se pa tukaj, če dovolite, dotaknil še dveh vprašanj. Najprej tako imenovani FEBS, torej avtomatizirani funkcionalni bloki tukaj stvari napredujejo in eh, prejšnjemu mađarskemu predsedstvu sem eh, že govoril o tem in upam, da bo tudi polsko predsedstvo tukaj dalo svoj pečat in eh, upam, da bo tudi vaša pogodba v zvezi s tem podpisana v času vašega predsedovanja. Vem, da to ni odvisno samo od vas, ampak tudi od sosednjih držav, ampak uh, upam, da se boste držali zadane časovnice. Pa drugo vprašanje je razprava, ki smo jo danes že imeli v zvezi z varnostjo na letališčih in skenerji. Strani sveta pričakujemo jasno stališče in ne želimo ponovno doživeti tega, kar smo doživeli letos, namreč, da v zadnjem trenutku države, naprimer, kar zadeva tekočine, rečejo, da ne bodo sodelovali. Zelo odprti smo v tej razpravi, želimo uh, si uh, zgolj enega in uh, lahko povem, da želimo še pred koncem leta ali začetku prihodnjega leta vedeti, ali so države pripravljene in sposobne leta 2013 uresničiti to, kar so vse uh, sprejele. Na področju cestnega prometa je pred uh, vami zelo zanimiv dosje. Naše predstave na tem področju eh, so take, da seveda želimo več varnosti, ampak eh, hkrati moramo biti realni in tudi v čezmejnem prometu poskrbeti, da ne bodo nekatere regije eh, zelo stroge, druge zelo mile. In mislim, kar s tem bom tudi zaključil, da je zelo pomembno tudi partnerstvo s tretjimi državami na evropski ravni. Vaše izkušnje so tukaj zelo pomembne, zato se veselimo vašega eh, predsedstva in vse strani Evropske ljudske stranke. Lahko vsekako računate na našo podporo. Hvala. Gospod El Kadravi. Najlepša hvala, gospod minister naj povem, da vam tudi skupina socialistov in demokratov v parlamentu želi eh, veliko uspeha ob nastopu vašega mandata. Našteli ste dolg seznam dosejo, ampak seveda boste odvisni tudi od predlogov, ki jih bo v tem času pripravila komisija. Veliko stvari je v teku, vendar pa ni nobenih jamstvov, da vam bo uspelo uh, zaključiti z delom pri vseh teh dosejih. Je pa seveda zelo pomembno, da se delo vsaj začne. Ne bom našteval vseh uh, dokumentov, osredotočil se bom zgor na eh, nekaj točk. Letalski promet bo uh, očitno imel prednostno vlogo na vašem dnevnem redu. Smo v fazi uh, obratovanja Cezarja, oziroma ta faza se približuje. Uh, Eh, in kar zadeva enotno nebo, moram povedati, da sem bil nekoliko zaskrbljen, ko so države članice povedale, da eh, bodo do konca leta 2012 eh, funkcionalni bloki leta, torej letalskega prostora začeli delovati. In, tukaj si vsekakor prizadevamo za napredek, kar bi bilo v korist Uniji kot celoti, kajti tukaj nedvomno obstaja manevrski prostor za ekonomijo obsega in eh, tukaj si želimo jasnega signala v obliki stališča sveta. Eh, govora je bilo tudi o varnosti in eh, tu je še direktiva, ki ni bila omenjena in sicer gre za sporazum o financiranju varnostnih ukrepov. To je dosje, za katerega je poročevalec uh, gospod Lightfried in uh, to je nekako zastalo na ravni sveta. In zanima me, ali boste to, ta dosje oživili v bližnji prihodnosti kar zadeva socialno agendo za pomorski promet, to je pomembna prednostna naloga za nas. Knut Flechenstein je odgovoren za to poročilo, eh, kjer obravnava eh, širši, torej razširjeni mandat eh, za agencijo. Približuje se nam zelo pomembno obdobje v zvezi z uh, omrežji TNT. Dobili bomo zemljevid, videli bomo, kakšne so osi, uh, kakšni so transportni koridori, kar zdeva letališče in tako dalje in s tem pravzaprav eh, oblikujemo srče teh omrežij. In ko se tega lotevamo, je zelo pomembno poznati širšo sliko. Potrebujemo jamstva, da bo zagotovljeno ustrezno financiranje in da se bo vse skupaj dejansko uresničilo. To je razprava, ki jo moramo seveda povezati tudi z razpravo o večletnem finančnem okviru in o vsakoletnem proračunu. To dvoje mora potekati usporedno kar zadeva smernice za omrežje TNT, tukaj se bomo osredotočili na evropsko financiranje. Osredotočili se bomo na projekte z evropsko dodano vrednostjo in ti bodo dobili prednost pred drugimi. Eh, podpiramo načelo uporabi ali izgubi in kadar eh, gre v projekt eh, veliko denarja, veliko priprav, eh, morajo države članice to uresničiti, kajti če države ne bodo uporabile financiranje, ga bomo namenili drugam. In pa še eh, zadnja točka v zvezi s proračunom. Vem, da to ni specifično v vaši pristojnosti, vendar pa boste nedvomno govorili s kolegi, ki so odgovorni za to področje. Upam, da boste branili svoj proračun. Eh, kot svoj prometni kot v odnosu z proračunskimi kolegi. Vem, da Koreper obravnava eh, proračun za leto 2012 in v zvezi z omrežji TNT je bilo rečeno, da bo prišlo do zmanjšanja sredstev za več kot 100 milijonov evrov v primerjavi s predlogom komisije. No, vendar pa je potrebno vse ambicije, o katerih govorimo, preliti tudi v proračun. Uh, Sicer eh, je potrebno tudi ambicije postaviti pod vprašaj. Eh, podobno seveda velja tudi za večletni finančni okvir tudi to bo za nas eh, zelo relevantno, ne samo v prihodnjih mesecih, ampak tudi v prihodnjih letih in upam, da boste poskrbeli za to, da ta dodatni denar, ki naj bi po besedah komisije prišel na področje prometa, bo dejansko na voljo v proračunu, tako da ga bomo lahko uh, ustrezno izkoristili. No, naj bo to dovolj. Eh, ne želim pretiravati in eh, lahko vam za zaključek eh, zaželim vse najboljše. Gospa Bilbao za liberalce. Hvala, gospod predsednik. Opravičujem se, ker sem prišla pozno, ampak veliko dela imamo trenutno in se določene stvari pokrivajo. Najprej bi se rada zahvalila predsedstvu za vse razlage. V imenu svoje skupine bi povedala, da se strinjamo eh, s temi, da bomo pregledali direktivo o usposabljanju pomorščakov. To je trenutno zelo aktualna tema, kajti pregleduje se tudi pobuda EMSE. Eh, tudi tam je nekaj predlogov sprememb, kjer se govori o um, izobraževanju pomorščakov. Zato se strinjamo s pregledom te revizije, te direktive. Pardon, uh, kajti izboljšali bomo ne samo situacijo ljudi, ki so zaposleni v tem sektorju, ampak bomo nasplošno izboljšali pomorsko varnost. Kar se tiče letališč, eh, naša skupina že nastrpno eh, pričakuje analize in jih bo tudi sama izvedla. Eh, celoten svežen o letališčih moramo povezati z drugimi temami, ki so tudi še odprte. To potrebuje nov zagon, da bomo Eh, dejansko vzpostavili enotno nebo. Na ta način bomo dobili sredstva s katerimi, in orodja, s katerimi bomo lahko eh, to naredili in reševali tudi določene probleme. Poleg tega imamo tudi tukaj dogovore s tretjimi državami. Omenili ste Ukrajino in Bolgarijo. Mislimo, da je za kohezijo in notranji razvoj pomembno, da še širimo takšne dogovore. Železniški svežen. Tukaj vemo, da ni lahko doseči neke rešitve. Eh, to smo že videli v preteklem času in prosim vas, da se še posebej osredotočite na to temo. Veliko je nasprotujočih si stališč. Zanima pa me, katera so za vas ključna dejstva, ključna načela pri pregledu tega prvega železniškega svižna. Zanima me, eh, v katero smer naj bi po vašem šel ta svežen, glede na vsa različna mnenja. Eh, imeli bomo tudi revizijo, torej pregled eh, za financiranje projektov skupina Alde je že organizirala določene seminarije, kjer smo lahko eh, videli, kakšno je eh, javno-zasebno sodelovanje. Eh, večkrat to sodelovanje prinaša velike koristi za, naprimer, izgradno infrastrukture, ki je potrebna za evropsko kohezijo in razvoj. Glede turizma se nam zdi pomembno, da daste nov zagon Eh, tej temi. Turizem je ena od prioritet za našo skupino. Evropa ima veliko potencijala in z razvojem turizma bomo eh, to lahko razvijali, lahko bomo eh, pospeševali gospodarstvo, če bo seveda turizem se razvijal v pravi smeri. Železniški trg. Niste omenili železniških podjetij, ne vem, ali je se to izpustili namenoma, ali se s tem ne boste ukvarjali v času svojega predsedstva, kajti to je pomembna tema, ki je tudi povezana z železniškim svežnem. Hvala, gospa Bilbao. Naj vas samo opomnim, da je ministrica za turizem naša naslednja gostja, torej eh, ona bo bolj Eh, primerna za to, da ji zastavite ta vprašanje. Gospod Van Dalen za skupino IKR. E Dobrodošli, gospod minister. Veliko veselje eh, mi je bilo, ko sem eh, dobil košarico jagod in ko mi je bilo povedano, da Eh, je Poljska zelo okusna, to je bilo zelo domiselno in eh, zelo dober. Na zelo dober način ste tako eh, začeli svoje šestmesečno predsedovanje. Samo nekaj točk, eh, ki, so mi, eh, pom, ki so zame najbolj pomembne. Veseli me, da je pomorski promet visoko na dnevnem redu, potrebno pa bo najti tudi ravnovesje med varnostjo na eni strani in zaposlovanjem oziroma delovnim mesti na drugi strani. Naj se osredotočim samo na en eh, vidik tega, namreč eh, privlačnost samega poklica pomorščakov. Ta je v veliki meri odvisna od tega, ali je gre dejansko za sektor, v katerem Eh, ljudje želijo delati. Seveda je potrebno biti previden, kar zadeva varnostni vidik, to je bistveno. Je pa potrebno poskrbeti, da poklic kot tak, kot način preživljanja še vedno ostaja privlačen tudi za mlade. E, druga točka in to je pravzaprav bolj e, dejansko vprašanje, tu je e, plovba po celinskih poteh. E, Eh, vemo, da tukaj pričakujemo nov svežen in predlagam vam, da nekako stisnete komisijo in poskrbite, da bomo eh, dejansko dobili ta svežen oplovbi po celinskih poteh. Morda boste potrebovali bolj ostre komovce, glede na to, da imate upravka s komisijo. Potem, kar zadeva vse evropska omrežja. Uh, razprava je zelo široka, ampak vemo, da kriza vlada po vsej Evropi. Eh, finančni ministri zasedajo skoraj vsak teden, še posebej, ko gre za ministre evroobmočja in eh, potrebno je upoštevati, da bo to vplivalo tudi na čezevropska omrežja. Morda bo učinek pozitiven, kaj ti jasno je, da eh, ta omrežja predstavljajo nekakšno eh, osrče dejavnosti. Eh, določen del omrežja zdaj že obstaja, vendar pa tukaj ne gre samo za povezave eh, tik čez mejo. Gre za to, da moramo dejansko vzpostaviti temeljno mrežo arterij tega omrežja. Kajti nedvomno se nam bliža dolg seznam želja letalski promet. E, Sveda bo e, govora e, o marsičem, ampak če si pogledate belo knjigo o prihodnosti prometa in če si pogledate stališča našega odbora, ko govorimo o bolj zelenem prometu, ko govorimo o prednostni obravnavi določenih oblik prometa, ki so bolj čiste, bolj okolju prijazne. Eh, kaj načrtujete, kako boste poskrbeli, da bomo dejansko lahko eh, dosegli nižje emisije, tako CO2 kot hrupa, kako boste torej spodbudili to, da se bo ljudem to dejansko splačalo. Mislim, da dejansko potrebujemo nek način spodbujanja, nekakšno nagrado, ki bo spodbudila naložbe v tisto, kar je bolj tiho, kar je bolj čisto, kar povzroča manj emisij CO2. Torej, zelo me zanima, kako nameravate to doseči. In pa za konec še cestni prevoz. Vprašanje je, ali moramo tukaj eh, vedno znova dodajati uredbo za uredbo, ali potrebujemo vso to regulativo. Mislim, da smo v fazi, ko bi pravzaprav morali bolj govoriti o izvajanju. Naprimer, kar zadeva čas počitka za uh, voznike. Eh, tukaj so rezultati zelo raznoliki, zelo odvisni od tega, kam eh, pogledamo. Torej, obstaja paleta različnih razmer, ki so slabe za voznike, za prevozna podjetja in tudi za stranke konec koncev. Mislim, da je prišel čas, da rečemo, dobro, eh, pravila imamo, zdaj pa poskrbimo še, da se bodo ta pravila dosledno in enako izvajala harmonizacija je pomembna zato, da ne bomo šli vsak v svojo smer. Eh, pred kratkim smo imeli javno predstavitev na to temo, kamor smo povabili tudi predstavnike tega sektorja in vsi so dejali, da so siti pravil in da si želijo predvsem enotnega izvajanja obstoječih pravil, kar bi ustrezno rešilo probleme. Eh, torej, to je tisto, česar si želimo in želim vam eh, čim več uspeha v prihodnje. Najlepša hvala za zelene, gospod Kramer. Hvala. Uh, omenili ste, da je Poljska pristopila k Evropski uniji pred sedmimi leti in zdaj prvič predsedujete. Vredno, če bi vam kdo kaj takega napovedal pred 25 leti, bi ga imeli za norega, ampak Taka je realnost, svet se spreminja, Evropa se spreminja, to je dobro in zato vam želim veliko uspeha pri vašem predsedovanju, kaj ti to bo koristilo vsem nam v Evropi. Nekaj stvari bi izpostavil, ki ste jih tudi sami omenili. V poročilu De Grandes Pascal prejšnji teden smo se dogovorili in zapisali, da. Eh, izobraževanje oziroma socialni standardi za zaposlene na letališčih tudi morajo biti spoštovani. Eh, ali se strinjate s tem in eh, ali tudi vi skrbite za to, da tudi pri varnostnem osebju ne prihaja do socialnega dumpinga? Govorili smo o, ste o tahografih, Eh, vemo, da prihaja do številnih zlorab in da so razmere po Evropi zelo raznolike. Eh, ali lahko eh, kako zaostrite pravila in ali nam lahko poveste, kakšne so razmere Eh, na polskem, kajti vemo, da obstajajo primeri voznikov, ki so poklicali policijo, naj jih lepo prosim ustavijo, ker jih podjetje sili, da vozijo tudi po 14 ur na dan. In kako nameravate zaostriti nadzor? Eh, na Pri pomorskem prometu ste omenili socialno agendo, obstajajo pa tudi druge agende, predvsem za Baltsko morje. Uh, Eh, v, od leta 2014 se bodo tam bistveno znižale emisije. Ali to podpirate ali Poljska to podpira? Uh, omenili ste eh, vse evropske, zma čez evropska omrežja in povezave s sosednjimi državami. Uh, kar zadeva uh, omrežja visokih hitrosti z vašimi sosednjimi državami, omenili ste uh, povezavo eh, z Rail Baltica. Naša vse evropska mreža ne trpijo zaradi tega, ker bi imeli premalo denarja, ampak je problem v tem, da bi potrebovali drugačno politiko. Eh, v 30 omrežjih, ki jih eh, prenavljamo, so štiri veliki projekti. Brenner, Turinski predor in pred, most čez mesinsko ožino. In če eh, bi imeli ustrezna sredstva, bi v nekaj letih to v 60 odstotkih uresničili, ampak to nam ne pomaga, da se borimo proti podnebnim spremembam, torej potrebujemo revizijo. Eh, poznate peti koridor, grejo dvije Baltike preko Varšave do eh, sredozemlja, do Jadranske obale. Ta koridor naj bi bil povezan s koridorjem Pariz-Bratislava. In na Dunaju eh, se je potrebno odločiti, ali pridemo do petega koridorja uh, po kopnem, po dokaj ravni poti, to naj bi naredili, ali pa bomo zdaj uh, zgradili uh, tunel čez Korske Alpe, kar bo uh, trajalo dolgo, bo drago in uh, bo težko uresničljivo. Uh, Eh, prihajam iz Nemčije in lahko vam naštejem vsaj pet projektov, kjer že leta trošimo denar in to nima nobenih učinkov za razvoj prometa. Zato vas pozivam, da poskrbite, da boste z denarjem, ki je na voljo, čim bolj učinkovito oblikovali infrastrukturo, da, zato da bo dejansko prišlo do Preusmeritve prometa z ceste na železnico. Govorili ste o javno-zasebnih partnerstvih, že 20 let govorimo o tem, vsi so za, ampak eh, to se skoraj ne uresničuje. Ampak imam drugo rešitev. Švica, ki ni članica, to pozna zelo dobro. Z cestninami so sfinancirali gradno tunelov čez Alpe in. Eh, po e, evropski zakonodaji je možno računati cestnino za uh, vsa vozila teža od 3 tone in pol in s tem bi lahko pridobili ustrezna sredstva. Dobili smo informacijo, da uh, Poljska želi 1,2 milijardi evrov, ki je namenjena za, ki, torej sredstva, ki so namenjena za železnico, preusmeriti na cesto. Uh, Um, rečeno mi je bilo, da je Poljska dala zahtevek za to junija, po drugi strani sem slišal, da uh, se to pripravlja. Uh, to bi bil precedenčni primer, kajti če bi se kaj takega uresničilo, bi v prihodnjih letih uh, imeli veliko železniških projektov držav, ki bi dobila dovoljenja in bi potem zahtevala, da se ta. Uh, denar preusmeri na cesto in to bi bilo nespremljivo. Zato me zanima, eh, kaj se tukaj dogaja. Zanima me, kaj o tem mislite vi kot polski minister in tudi kot eh, predsednik sveta, kajti tukaj moramo skrbeti, da ne bo prišlo do napačnih prednostnih nalog. In pa še zadnja točka, kar zadeva velike projekte, eh, naprimer velika železniška postaje. Zanimivo je bilo slišati, da razmišljate tudi o postaji v Lodžu. Ehm, no, lahko povem, da imamo posebne izkušnje pri nas v Študgartu, tudi pri nas smo želeli marsikaj storiti, ampak Evropska unija ne da niti evra za to, eh, v Študgartu ne bo niti evra za to, tudi v Brunu smo želeli eh, pregraditi eh, postajo in zato so odgovorne zvezdne dežele, regije. Eh, Evropska unija financira samo tračnice, pravzaprav ne pa tudi železniških postaj. Najlepša hvala, gospod minister. Prosim, če lahko odgovorite na prvih pet vprašanj, potem imamo še pet govornikov v drugem krogu. Dziękuję bardzo za e, wszystkie e, wypowiedzi, e, szczególnie. Najlepsza chwała za wszystkie komentarze ki ste jih podali. No, najbolj prijetni komentarji so bile seveda vaše dobre želje za polsko predsedstvo. Bi pa se vam zahvalil tudi za vsa vaša mnenja, ki se navezujejo na najpomembnejše probleme in težave, s katerimi se sooča polsko predsedstvo in s katerimi se sooča Evropska unija. Dovolite mi, da nakratko pokomentiram izpostavljena vprašanja in probleme. Najprej, kar zadeva funkcionalne bloke. Gre za pomembno temo, gre za tako imenovane febe. To je pomembna tema, ki se pojavlja v evropski prometni politiki, kar nekaj časa se že s tem ukvarjamo. Poljska temu pripisuje veliko pomena. smo v, konč, v, v eh, zadnji fazi priprav sporozuma z Litvo in upamo, da bo v času polskega predsedstva ta sporozum eh, tudi podpisan. To je sveda sporozum o skupnem balsko-polskem eh, zračnem prostoru. To bo sveda potrdilo, kolikšen pomen pripisujemo projektu enotnega evropskega neba. V času našega predsedovanja se želimo lotiti tudi tehnične razsežnosti programa Cezar. To točko je omenil ne samo gospod Groš, eh, o tem je govorila tudi gospa Bilbao. Kar pa zadeva druga vprašanja povezana z letalskim prometom, kot naprimer eh, v zvezi s telesnimi skenerji, kar zadeva nadzor nad tekočinami in geli. In kar zadeva varnost v zračnem prometu. Ogromen pomen pripisujemo tem temam. še posebej vprašanju skenerjev. Gre za zelo občutljivo vprašanje, ki se dotika svoboščin in pravic posameznikov. Gre tudi za vprašanje osebnih podatkov in zaščite podatkov. Pri skenerjih eh, dobivamo novo tehnologijo, ki bo koristna, vendar pa je potrebno obravnavati dejavnike tveganja, ki so povezani z širjenjem oziroma uporabo novih tehnologij skeniranja. Prejšnji teden na zasedanju foruma za civilno letalstvo je bila sprejeta rešitev, ki mislim, da vsaj do polovice uresničuje želje Evropskega parlamenta, ker skrbi za eh, zdravje potnikov, ustraja pa pri eh, prostovoljni naravi skeniranja in pri spoštovanju eh, pravic potnikov in upam, da bo Evropski parlament v luči tega lahko podprl nove rešitve. Kar pa zadeva financiranje varnosti. To je vprašanje, ki ga je zastavil gospod Elkadravi. Ta tema je bila na dnevnem redu sveta pred dvema letoma. In v tistem času je dejansko prišlo do zastoja pri tem doseju. Poljsko predsedstvo je naletelo na to temo, ko je pripravljalo svoje predsedovanje in vprašali smo se, ali obstaja eh, določ, eh, zadostna politična volja, da bi se zadeva ponovno odprla, ampak eh, zdi se nam, da te volje ni dovolj. Nimamo občutka, da bi eh, imeli dovolj energije, dovolj zagona, da bi se lotili tudi te teme, ampak eh, v jeseni bomo organizirali konferenco, kjer upam, da bomo imeli priložnost govoriti tudi o tej temi. Torej, upamo, da bomo vsaj odprli nekakšno ustrezno platformo za to, da bi se ta tema ponovno vrnila na dnevni red. Kar pa zadeva vse evropska omrežja in kar zadeva financiranje teh omrežij, gre za zelo pomembno vprašanje. Ključno je ohraniti vse obstoječe vire financiranja ključni vir še vedno predstavljajo nacionalni proračuni v povezavi s proračunom Evropske unije. Moramo pa aktivno iskati nove vire financiranja in zato je polsko predsedstvo odprlo razpravo v zvezi s tem. To bo razprava, ki bo pravzaprav potekala septembra na neformalnem zasedanju ministrov za promet. Vsi imamo vsak svoje izkušnje v zvezi z javno-sosebnimi partnerstvi kot možnostjo financiranja. Poljska ima tako dobre kot slabe izkušnje na tem področju. Ne gre zgolj za cestne projekte, gre tudi za železniške projekte. Gradimo nove železniške postaje tudi v okviru javno-zasebnih partnerstv to lahko odgovorim kot odziv na to, kar je povedal gospod Kramer. E, to so pozitivne izkušnje, kajti na ta način dobivamo novo infrastrukturo, imamo pa tudi nekaj negativnih izkušenj. Vemo, da Eurostat zelo podrobno preučuje javni dolg, ki eh, nastane v okviru sistemov javno-zasebnega partnerstva. In eh, to je problem, ki ga moramo razrešiti in poskrbeti moramo, da zaradi tega ne bomo ustavili posodobitve in eh, izgradnje nove prometne infrastrukture. Kar zadeva agencijo EMSA, torej agencijo za pomorsko varnost in kar zadeva pomorski svežen kot tak, e, ta dosje za Polsko e, je prednostnega pomena in predstavlja eno od naših prednostnih nalog. Kar zadeva načela, ki so podlaga usposabljanja pomorščakov. Tu ne gre samo za socialni vidik, torej za sodoben trg delovne sile, ampak gre tudi za vprašanje varnosti. Pomembno je, da ne pretiravamo z regulative v tem sektorju. In eh, to je tudi stališče, ki ga je zauzel svet. Nikakor ne nameravamo uh, spodbujati kakšnega širjenja birokracije uh, in zato se osredotočamo na temeljne dejavnosti, ki veljajo izboljšanju varnosti v pomorskem sektorju. Uh, in mislimo, da je to pravi pristop. Ja, odgovorim sem že na vprašanje v zvezi z zračnim prostorom. Zahvaljujem se vam, eh, za, da ste me na to opozorili. Ker pa zdeva revizijo eh, omrežji TNT, veliko pomena pripisujemo povezavam s tretjimi državami. Tu je po našem mnenju zelo pomemben pristop. Evropska unija ima tukaj še dodatno nalogo. ko je naš minister predstavljal prednostne naloge polskega predsedovanja na plenarnem zasedanju parlamenta, je omenil, da eh, bodo partnerstva predvsem z vzhodnimi sosedami naša pomembna prednostna naloga. In kot predsedujoči sveta lahko povem, da smo dobili tudi praktično potrditev te najave na področju prometa, kajti tukaj dejansko gre za izgradnjo povezav s tretjimi državami, predvsem eh, pa so tukaj eh, v ospredju države, ki predstavljajo del vzhodnega partnerstva. Kar zadeva železniški svežen, Najpomembnejša vprašanja v razpravi sveta so se navezovala na financiranje, ureditev trga in železniške storitve. E, to bodo nedvomno teme, ki bodo aktualne tudi v Evropskem parlamentu. ko bo parlament oblikoval svoje stališče. In eh, veseli me, da bomo stopili v novo fazo dela pri tem izredno pomembnem svežnju. Gre za res izredno pomemben svežen, kajti železniški promet velja za eh, obliko prevoza z najnižjimi emisijami, poleg eh, pomorskega prometa. Na to včasih pozabljamo. In to je potrebno upoštevati sploh v luči prizadevanj za zmanjšanje emisij CO2. Tudi cestni promet bi se moral soočiti s tem izzivom in nedvomno obstajajo stvari, ki jih je mogoče ukreniti tudi na tem področju. No, ne bom vam našteval preveč številnih primerov z Polske, ampak eh, nekaj sem jih omenil v plenarni razpravi, nekaj jih lahko omenim tudi danes. od 1. julija naprej izvajamo eh, elektronsko cestninjenje. Prišlo je do manjše zamude, ampak sistem zdaj deluje. Zakaj to omenjam? Eh, višina cestnine se eh, obračunava na tak način, da najnižjo cestnino plačujejo tisti vozniki, ki vozijo najčistejša vozila. Torej, Tisti, voznik, eh, torej, tisti vozniki, katerih vozila proizvajajo najmanj emisij CO2. Mislim, da je to zelo zdrav eh, pristop k temu problemu in eh, to smo obravnavali tudi, ko smo govorili o eurovinjeti. Mislim pa, da se mi, počas, se mi čas počasi izteka. Eh, bom pa se, če bo eh, možnost, kasneje še vrnil na to temo. Kar pa zadeva eh, preusmeritev 1,2 milijarde evrov z železnice na cestne projekte, zakaj je sploh prišlo do te ideje? Prvič se je zgodilo, da eh, se Poljska lotila izvajanja tako velikega infrastrukturnega projekta ali v zvezi z železnikom ali v zvezi s cestnim sektorjem. Eh, tukaj se je na Poljskem odprl eh, ogromen trg in eh, poljske zmogljivosti za gradno enostavno niso bile zadostne. Istočasno pa so številne države ustavile svoje projekte, medtem ko je nam tukaj e, na voljo precej denarja in ko smo odprli svoj trg, je to pripeljalo do paca cen, narasla je konkurenca in e, cene so se znižale v primerjavi. Eh, z ocenami stroškov, ki so jih pripravili vlagatelji, da bi eh, uresničili te naloge v skladu z eh, evropskimi pravili in da bi dokončali projekte v predvidenem roku, No, tukaj enostavno nimamo več železniških projektov in kot odgovorni za promet ne morem uh, dovoliti, da bi prišlo do uh, tratenja oziroma neizkoriščanja uh, evropskih sredstev. Zato smo podali predlog, da bi se ta sredstva preusmerila v cestno infrastrukturo. Uh, vendar pa pripravljamo nove projekte in v naslednji finančni perspektivi eh, bomo to neskladje popravili. Ne gre za to, da bi želeli preoblikovati našo vizijo, gre zgolj za to, da ne želimo tratiti denarja, ki je na voljo in predlagali smo e, finančni transfer. Evropska komisija pa je potem dejala, da bi morda lahko ta denar porabili za manjše projekte, ne za velike projekte, e, naprimer za posodobitev e, prog in podobno. Vendar pa je ta predlog bil predstavljen šele potem, ko smo sami že oblikovali svoj predlog za preusmeritev sredstev. Najlepša hvala. A bit of a panic now. Um... Zdaj me že rahlo grabi panika. E, Kaj ti zmanjkalo nam bo časa, če bomo imeli tako dolga vprašanja in odgovore. Zato vas prosim, da se omejite na tri minute. Gospod Zasad je prvi. Hvala. Hvala, gospod minister, da ste danes. Eh, prišli k nam. Vesel sem, da smo se srečali tukaj v našem odboru za transport in turizem. Želimo vam vse dobro pri vašem delu, še posebej pri delu v zvezi z enotnim evropskim nebom. Vi ste polski politik in Poljska me danes rahlo spominja na Evropsko unijo. Imamo regije, kjer eh, lahko pridemo na letališča. Eh, po modernih eh, cestah oziroma z modernimi načini transporta. Obstajajo pa tudi kraji, ki nimajo niti osnovne infrastrukture, eh, ne cest, ne plovnih poti, niti železnice. Rad bi vas opozoril, da je treba še veliko narediti, Veliko je treba narediti, da bomo uh, dosegli evropske standarde. Uh, Posod po Evropi in tudi na Polskem se gradi vedno več avtocest. Uh, to je dobro, ker bo na ta način manj nesreč uh, in s tem se izboljšuje transport, vendar pa moramo razvijati tudi železniški promet in tako prispevati k intermodalnosti. Ne smemo pozabiti, eh, kako pomembne so reke, tudi na polskem. Prioritete v zvezi s prometom bi morale biti varnost in pa intermodalnost ter ekološki vidik. Vem, da polska vlada, da si prizadeva za intermodalnost eh, in za zeleni promet. Zanima me, kakšni so projekti in načrti polskega predsedstva. Kako vi gledate na razvoj koridorja med Balskim in Jadranskim morjem? Kaj lahko naredite v zvezi s tem v naslednjih šestih mesecih? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie przewodniczący Rady. Naslednji govorec. Hvala. Uh, hvala, ker ste prišli k nam. Uh, želim vam vse dobro. Eh, rad pa bi se navezal na tisto, kar je povedal gospod El Kadravi. Všeč mi je bil vaš komentar v zvezi s strateško pomembnostjo evropskega omrežja. Sam se tukaj ukvarjam s proračunskimi temami. Predlog sveta je, da se za 10 odstotkov zmanjša uh, proračun za transport, to pomeni 1,2 uh, eh, milijarde. Prosim, uh, minister, spremenite to, če se le da. Uh, Mm, od leta 2014 do 2020. Eh, torej v tem obdobju obstajata dva projekta. Želimo si povečati eh, denar, povečati proračun za vse evropsko omrežje, eh, tako da bi povezali tudi različne vire financiranja. priča smo izgradni na stotine novih kilometrov avtocest, vendar pa to ni nek enoten sistem. Zelo bi bilo pomembno vključiti nek holističen celovit koncept v celotno strategijo. Ministri za promet bi morali imeti več besede uh, pri tem, kako naj se stvari razvijajo v prihodnje. Všeč mi je vaš pristop eh, do pomorskega gospodarstva, eh, vključno z eh, srednjeevropskim koridorjem, z usposabljanjem pomorščakov in tako naprej. Tukaj bi se lahko povezali z madžarskimi kolegi in drugimi. Poskrbeti bi morali, da se na polski strani zgradi S3. Tu bi bila dobra transportna pot iz severnih držav eh, do sredozemlja. Najlepša hvala, eh, veselim se že sodelovanja z vami. Grazie, presidente. Gospod Kančjan. Io credo che la presentazione che ho ascoltato. Grazie, gospod eh, ministro. Na plenarnem zasedanju je bil prisoten uh, vaš premije. Mm, bil sem zadovoljen s tem, kar je povedal in tudi s tem, uh, kar ste povedali danes vi. Mislim, da bi v tem semestru lahko dobro sodelovali. Uh, ste uh, skromni na nek način, hkrati pa imate ambiciozne cilje, tako da uh, resnično upam, da boste uspešni. V teh šestih mesecih bi morali eh, narediti dve pomembni stvari. Eh, enotno nebo in pa eh, železniški svežen. Tukaj si želimo čim več napredka. Poslušal sem vprašanja kolegov in pa vaše odgovore o financiranju in tako naprej. Septembra se bojo srečali ministri. Vaši predhodniki pred dvema letoma so tudi razlagali, da obstaja politična volja, da so projekti in da so na voljo tudi ustrezna sredstva. vendar pa potem niso dosegli vsega. Rad bi, da bi se danes uh, vi še bolj zavezali, uh, da bi bolj jasno predelili smer. Eh, zanima nas tudi, kako bomo porabili sredstva, ki so na voljo. Mm, potem, kako bomo nadoknadili primankljaj oziroma tista sredstva, ki manjkajo, kakšno bo javno-zasebno partnerstvo. Zanima me torej, ali obstaja resnična volja, da bi šli v tej smeri. Na voljo imamo malo denarja in če ga ne bomo dobro izkoristili, rezultati ne bodo taki, kot bi morali biti. Eh, gospodarstvo je v krizi in Evropi moramo pomagati. Če se bomo resnično eh, zavezali k temu, bomo lahko uspešni. Včeraj smo razpravljali o železniškem pregledu, vendar pa tukaj stvari še niso jasne. Eh, želite vi dati dodaten zagon? Eh, temu stvari nadgraditi ali pa eh, jih bolj ali manj samo zaključiti. Sam bi si resnično želel več jamstev eh, z vaše strani. V finančni perspektivi sem videl to, kar je predstavila komisija v svojem programu. Mislim, da ta program ni dober, kaj ti določene podrobnosti so se izgubile. Morali bi se ozreti v prihodnost in poštevati tudi to, kar je bilo storjeno do zdaj. Gospod Fleckenstein je naslednji. Ja, minister, ja, gospod minister, tudi z moje strani vse dobro za prihodnjega pol leta. Omenili ste EMSO, prepričan sem, da je to dober primer tega, kako dobro sodelovanje med polskim predsedstvom in našim odborom lahko poteka. Imeli smo že nekaj neformalnih pogovorov in videli bomo, ali je smiselno si prizadevati za dogovor v prvem branju. To ne bo odvisno samo od našega odbora ali od vas, kajti 26 drugih držav je seveda tudi vključenih. Potem drugič, eh, ne samo tisti materijali, ki jih dobimo neposredno, eh, potrebujemo podporo tudi pri drugih eh, zadevah, naprimer pri dovoljenjih. Eh, to smo pred leti eh, že obravnavali in pokopali na nek način in zdaj se nam to skozi zadnji vhod ponovno vrača in prej ali slej se bomo morali pogovarjati tudi o tem in pa še zadnji stavek. Eh, kar zadeva letališča, eh, storitve je potrebno eh, razvijati naprej, ampak če bo prišlo do liberalizacije, predvsem na račun delavcev, bomo zelo težko resno razpravljali o tem. Hvala. Hvala, gospod Fleckenstein, minuta in 50, dobro ste izkoristili čas. Gospod Koh. Hvala, predsednik. Gospod minister, najprej najlepša hvala za vašo predstavitev. Lahko rečem, da je vaš program dober in da bom sodeloval pri izvajanju. Bi pa želel informacije o treh zadevah. Najprej, eh, gospodarsko rast upam, da bomo imeli spet v Evropi in eh, ali imate kakšno idejo o tem, kako eh, kljub temu ustaviti rast prometa. Vsi poznamo odvisnost prometa od nafte, ampak nafta ni neskončna in eh, zato me zanima, če imate kakšno idejo o tem, kako se je rešiti. In pa kar zadeva eh, cestni promet, eh, zanima me, kakšno je vaše stališče do tako imenovanih megatovornjakov. Hvala. Hvala. Gospa Gurmaj. Sama sem mačarska socialistka. Upam, da bo vaše predsedstvo nadaljevalo z eh, podonavsko regijo in da bomo začeli uporabljati reke uh, tako, kot bi bilo treba, da se uh, resnično uveljavi socialna agenda. Imeli bomo neformalno ministersko srečanje v zvezi s tem, ampak uh, zanima nas že, kakšni so okvirni načrti, kakšne so regionalne komponente uh, pri teh infrastrukturnih eh, poteh med posameznimi regijami. Glede financiranja se mi zdi, da bi morali biti pozorni na novo kohezijsko politiko, kako to lahko vključimo v program. Vzhodno partnerstvo. Tukaj bi rada vedela, kakšne so eh, rešitve polskega predsedstva eh, glede prometa za vzhodno partnerstvo, kako želite poglobiti eh, partnerstvo in sodelovanje s temi državami. In kot ženska bi opozorila tudi na socialno dimenzijo prometnega sektorja, še posebej železniškega sektorja, kjer je veliko zaposlenih žensk, več kot 50 odstotkov. Eh, želim povdariti tudi enak dostop do enakih storitev in pa pravice potnikov, kaj bo predsedstvo eh, naredilo v zvezi z nizkocenovnimi družbami, kaj ti glede tega obstaja vedno več vprašanj in pomislekov. Gospa Lichtenberger. Najlepša hvala. Gospod Minister, dotaknila bi se za, nekaterih zadev, ki ste jih prej vi omenili. Najprej, kar zdaj vajo na zasebna partnerstva. Komisija sama ugotavlja, da pri velikih projektih zaradi eh, dolgega trajanja prihaja do težav in da je to problematično. Tudi pri manjših projektih se ugotavlja, da eh, Celo tisti projekti, ki so dobili nagrade za posebej dobra javno-zasebna partnerstva, na koncu obtičijo in na koncu eh, mora eh, javni del nositi vse stroške, torej to vse vedno znova dogaja. Spominjam se, to sicer ni javno-zasebno partnerstvo, ampak eh, vem, da se je zaradi nogometnega prvenstva gradila neka avtocesta, najugodnejši ponudnik je, neko, je bil nek kitajski konglomerat in mislim, da moramo tukaj biti zelo uh, kritični in uh, potrebno se je lotiti vprašanja najcenejše ali najboljši. Omenili ste preusmeritev finančnih sredstev z uh, eh, enega projektnega svežna na drugega. Uh, sama mislim, da je v času krize to razumno postopanje. Uh, Eh, zdaj vemo, da državam ne uspeva zagotoviti sofinanciranja, tudi če bi podvojili evropski prispevek eh, države članice zaradi finančnih omejitev, projektov ne morejo uresničevati, ampak če gre za to vrstne prenose sredstv, prosmeritve sredstev, Po mojem mnenju je to mogoče samo, če gre za bolj okolju prijazen promet. Ne more to iti v smeri železnice na cesto. E, ravno zdaj v času krize in samo v tem kriznem času e, bi načeloma morali razmisliti o logiki, da se preusmerimo z velikih projektov na bolj uresničljive projekte, tako da ne bomo izgubili velikih delov omrežji, medtem ko čakamo, da bomo zgradili druge dele. In pa še, kar zadeva letališke storitve, eh, ne smemo eh, dovoliti, da bi eh, privatizacija dobila prednost pred nadaljnim razmislekom o kakovosti storitev, kajti pri letališčih je to že tako daleč, da se je izgubila komunikacija med posameznimi deli in na koncu to e, gre na račun potnikov. To vam lahko povem iz lastnih izkušenj. Hvala. Vaša kolegica je verjetno že zunaj, ampak prosim vas, če na ta vprašanja odgovorite kar se da hitro. Izvolite, gospod minister. Najlepša hvala. Bom kar se da discipliniran in skušal vam bom podati kar najkrajše odgovore na vprašanja, ki ste jih zastavili. Ko govorimo o enotnem evropskem nebu, mislim, da sem pravzaprav že odgovoril na to v prvem krogu. Gospodu Zasadi bi rad povedal nekaj v zvezi z drugim vidikom, torej glede zelenega koridorja polsko predsedstvo je zelo naklonjeno oblikovanju teh zelenih koridorjev, vendar pa moramo najprej jasno definirati, kaj so zeleni koridori. Danes takšne definicije še nimamo. Po intuiciji lahko sklepamo, da gre za koridorje, z intermodalnimi vrstami prometa. Na ta način potem zmanjšamo izpuste CO2 in drugih toplogrednih plinov. Na tem moramo še eh, delati in uh, to je tudi naš namen. Septembra bomo v Štečinu imeli konferenco. Rad bi povabil ne samo vas, gospod Zasada, ampak vse poslance. Ta konferenca pa se bo osredotočala prav na zelene koridorje. V tem kontekstu vam lahko rečem, da srednjeevropski koridor po mojem mnenju izpolnjuje zahteve, ki so za to potrebne. O podrobnostih pa bomo govorili v štečinu. gospod Liberacki me je vprašal uh, nekaj zelo težkega, eh, težavno vprašanje zastavil, kaj ti težko je govoriti o denarju. Ko govorimo o proračunu, uh, tukaj je komisija predstavila večleten finančni okvir, šele 29. junija, tako da moramo še malo počakati in si podrobno ogledati predlog. Ali bomo imeli možnost, da bo dovolj denarja namenjenega za infrastrukturo, še posebej za zeleno in ekološko infrastrukturo? Upam, da vendar pa je veliko odvisno tudi od vas tukaj v Evropskem parlamentu. Veliko bo odvisno prav od vašega odbora. Upam, da bomo skupaj uh, lahko to uresničili. gospod Kančjan eh, mi je tudi zastavil nekaj vprašanj v povezavi s finančno dimenzijo. Moram se navizati na nekaj, kar sem že prej povedal. Počakati moramo na več podrobnosti eh, v predlogu Evropske komisije. Šele potem bomo lahko eh, povedali kaj bolj specifičnega. In če bo potrebno, bomo seveda skupaj ukrepali. Eh, svet skupaj s parlamentom, mislim. Zdaj pa prvi železniški svežen. Eh, tudi o tem ste mi zastavili vprašanje. Radi bi zaključili s to temo, kot je predlagala komisija. Eh, šlo naj bi za eh, revizijo prvega svežna in upam, da bo tudi tukaj sodelovanje z Evropskim parlamentom dobro. Gospod Fleckenstein. Vi ste omenili teme, ki so povezane z letalskim svežnem. To obravnavamo kot prednostno nalogo polskega predsedstva. Osredotočili se bomo na. na letališke storitve. počakali bomo še na predlog Evropske komisije, vsekakor pa si želimo doseči napredek. na tem področju. V tem trenutku je tudi tu težko povedati kaj bolj specifičnega, kaj ti še vedno nimamo vseh dokumentov pred sabo komisija še ni uh, podala vseh svojih dokumentov. Te teme so se pojavile v vprašanjih, eh, ki ste jih zastavljali tudi zadnji govorci. če se ne motim, sem odgovoril bolj ali manj na vsa vprašanja. Rad bi še nekaj nasplošno pokomentiral in sicer v zvezi s tem, kar je bilo povedano tukaj. Evropska unija, Evropski parlament in svet, mi se moramo zavedati, Eh, zavedati se moramo tega, kar prihaja iz bele knjige Evropske komisije. Naš cilj je, da oblikujemo vse evropski eh, prometni prostor, želimo si nekega celovitega sistema, ki bo dobro deloval, sistema, ki bo učinkovit in da bomo to dosegli, moramo imeti na voljo tudi primerne instrumente, tudi finančne instrumente imam tukaj v mislih in zato si bomo kot predsedstvo prizadevali. Najlepša hvala, uh, gospod minister. Nekateri eh, člani odbora so želeli zastaviti vprašanja še na koncu, vendar pa ministrica za turizem že čaka, tudi ona. Eh, nam bo podala svojo predstavitev. Tudi sam sem imel nekaj vprašanj, ampak eh, sem jih izpustil. Gospod minister, najlepša hvala, ker ste prišli danes v naš odbor. Veselimo se sodelovanja z vami v naslednjih šestih mesecih. So if I could ask Minister Sobieraska to... Prosim, uh, gospod Sobierasko, da se mi pridruži na govorniškem pultu. we please, those people who are not here to listen to the minister. Tisti, ki, uh, Niste tu zato, da bi poslušali ministrico, prosim, nadaljujte zunaj. Tisti, ki želimo prisluhniti ministrici Sovjeraski, pa Eh, bomo zdaj nadaljevali s sestankom. Eh, zanimajo nas prednostne naloge polskega predsedstva na tem področju. Gospa ministrica, dobrodošli tukaj. Hvala za vašo potrpežljivost. Smo že dobrih pet minut v zaostanku. Eh, ne morem kriviti ministra za promet, kajti ne more se braniti, je že odšel. Beseda pa je zdaj vaša, da nam predstavite eh, predsedstvo in delovanje predsedstva na področju turizma. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, Zame je velika čast in zadovoljstvo, da lahko spregovorim pred odborom za promet in turizem Evropskega parlamenta o programu polskega predsedstva na področju turizma. Gre za zelo pomembno področje. In prav gotovo je promet prav tako zelo eh, zanimiva tema in nikakor ni presenetljivo, da ste imeli tako dolgo zanimivo debato. Sedaj pa dovolite predstavim celo vrsto vprašanj povezanih s turizmom. Naj na začetku poudarim dejstvo, da se zavedam, da je ta odbor izjemno zainteresiran za tako pomembno področje, kot je turizem. Polsko predsedstvo in prav tako tudi jaz osebno smo zavezani k nadaljevanju odličnega sodelovanja med svetom in Evropskim parlamentom in to sodelovanje je omogočeno in nam omogoča, da tudi na področju turistične politike po sprejetu Lizbonske pogodbe storimo korak naprej. Turizem je izjemno pomemben sektor gospodarstva, ima pozitiven vpliv na gospodarsko rast in zaposlovanje in eh, prispeva izboljšanju imidža podobe Evrope po svetu in tudi eh, promovira eh, kulturno dediščino, raznolikost in vrednote v Evropi. Imamo približno 1,8 milijona podjetij v Evropi, veliko med njimi so mala in srednja podjetja. In eh, leta eh, proizvajajo približno 4 odstotke BDP-ja in zaposlujejo 4 procente celotne delovne sile. Nasplošno govorimo o desetih odstotkih BDP-ja in enajstih odstotkih eh, delovne sile na celotnem področju tega sektorja. Glede na to, da Evropska unija eh, eh, krepi svojo pozicijo tudi kot najbolj popularna turistična destinacija na svetu, najbolj privlačna turistična destinacija na svetu. E, kriza pojenja in e, spriča smo obratni situaciji postopoma. Sedaj pa izdiri, pred katerimi se sedaj nahaja e, turistični sektor ti izzivi pomenijo tudi priložnosti za turizem in tudi nam omogočajo, da izboljšamo evropski turizem in njegovo konkurenčnost. Lisbonska pogodba in šesti člen te pogodbe razširja eh, pristojnost Evropske unije na področje izvajanja ukrepov za podporo in usklajevanje ukrepov, ki so jih sprejele države članice. Nekakor eh, pa nima Evropska unija primat nad eh, pristojnostjo, ki ga imajo države članice na tem področju. Eh, gre za to, da naj bi na evropski ravni izboljšali konkurenčnost turizma. In eh, očitno je, da naj bi ta konkurenčnost bila zasnovana na uravnovešenemu razvoju. To je povezano z gospodarsko strategijo 2020 in še posebej z eno od vodilnih eh, prioritetnih nalog in sicer z industrijsko politiko za obdobje globalizacije. In če si ogledamo prednostne naloge strategije Evrope 2020, ki je Evropska komisija sprejela junija lani, tak z svojim sporočilom je imenovalo Evropo za turistično destinacijo številka ena. In na ta način je Evropska komisija odprla nove možnosti, in nove možnosti za sprejetje ukrepov na ključnih področjih izboljšanje konkurenčnosti, trajnostni razvoj in eh, spodbujanje Evrope za to, da bi postala turistična, prva turist, svetovna turistična destinacija. Prav tako spodbuja uporabo finančnih mehanizmov na področju turizma. Novo sporočilo podaja tudi nove okvire za Evropo. In s tem v zvezi bo polska prednostna naloga konkurenčnost evropskega turizma in eh, priporočila za sprejetje ukrepov v zvezi s tem. Glede na krizo zadnjih let, še posebej zaradi izbruha vulkana, ki je pomenil velike težave za letalski prevoz ne samo v Evropi, temveč tudi v Severni Afriki, moramo ponovno opredeliti vlogo tega sektorja v gospodarstvu. Kar zadeva konkurenčnost turizma, si polsko predsedstvo želi ogledati v prvi vrsti dve področji. Izgradnjo novih znanj, ki se nanašajo na turizem, še posebej v sektorju malih in srednjih podjetij na področju turizma. Kar zadeva prvi cilj, v svi sistem bi želeli opredeliti, in eh, oceniti obstoječe stanje, zato da bi zapolnili obstoječe vrzeli. Zelo pomembno je zagotoviti primerljivost eh, podatkov. Menimo, da bi morali opredeliti kakšne podatke naj bi zbirali in hranili in v zvezi s tem moramo sodelovati eh, s sektorjem malih in srednjih podjetij. Gre za demografske podatke, podnebne spremembe, podatke v zvezi eh, z mm, popraševanjem in mm, dobavami kaj ti to bo pomembno ne samo za trge, temveč tudi za opredelitev poslovnih strategij. Še en element strategije na področju informativno-komunikativne tehnologije, kar je tudi eden temeljni kamen konkurenčnosti turizma. To področje pa je neposredno povezano z drugimi področji gospodarstva. Obstajajo različne ravni eh, pismenosti na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Moramo zagotoviti vse potrebne investicije na tem področju in zato menimo, da razprave, kako zapolniti te vrzeli, morajo potekati v sektorju malih in srednjih podjetij. Menimo, da so te povezave bolj razvite med dvima podjetjema kot med podjetji in potrošniki. V okviru prednostnih nalog polskega predsedstva bomo organizirali Evropski turistični forum, ki bo potekal med 5. in 7. oktobro letos v Krakovu. To bo najbolj pomemben letni sektorski dogodek, kar zadeva turizem in eh, Upam, da bomo tudi tam razpravljali o dveh ključnih vprašanjih, ki so povezane z konkurenčnostjo turizma. E, temu dogodku bo sledil ministerski sestanek, sestanek e, ministrov za turizem in e, ta bo potekal v okviru nove ga konsolidiranega okvira za evropsko turistično politiko. Upamo, da bo ta ministerski sestanek ocenil potek izvajanja ukrepov, ki jih predlaga Evropska komisija in tam se bomo tudi odločili o tem, ali velja več postoriti in sprejeti nove ukrepe. Gospe in gospodje, Evropski parlament je velikokrat v preteklosti že dokazal, da ima veliko posluha za turizem, kajti Evropski parlament je sprejel celo vrsto ukrepov in podal vrsto pobud s tem v zvezi, kot naprimer pripravljalni ukrep Kalipso, ki je namenjen izboljšanju možnosti za zaposlovanje, eh, boju zoper eh, sezonski značaj turizma. In zato je Evropski parlament postal zelo pomembna eh, pobuda za turizem, tako kot pravi Lisbonski, Lisbonska pogodba. Najlepša hvala vsem poslancem Evropskega parlamenta za vašo zavezanost prav temu gospodarskemu sektorju. In eh, še enkrat bi lahko pohvalila zelo dobro sodelovanje med svetom in Evropskem eh, parlamentom s tem v zvezi in z velikim veseljem sem predstavila cilje eh, polskega predsedstva v zvezi s tem in sedaj sem pripravljena odgovarjati na vaše vprašanje. Najlepša hvala, ministrice. Bi še kdo eh, želel besedo za zastavljanje vprašanj. Začnimo, eh, gospod Vegance. Hvala lepa. Gospa ministrica, dobrodošla. V prvi vrsti eh, dovolite, da povem, da sem zelo vesel spričo tega, kar je eh, polsko predsedstvo predstavilo v svojem programu za naslednjih šest mesecev. Prepričan sem, da bomo lahko ta program nadgrajevali in eh, sem eh, za uveljavljanje novih pristojnosti na področju turizma. Vsekakor gre za nove pristojnosti, eh, kajti te pristojnosti zadevajo institucije in Evropsko komisijo ki naj bi še dodale svoje praktične predloge v zvezi s tem. Septembra mesece bomo imeli tudi poročilo na lasno pobudo, znotraj katerega bomo želeli spiliti strategije v turizmu, ki pomenijo nadaljevanje prispevka belgijskega predsedstva v okviru eh, sveta za konkurenčnost, kajti to je dalo veliko pobudo in eh, pospešek konkurenčnosti turizma. Kar zadeva financiranje, zavedamo se, tako kot vi, da so finančni viri v proračunu do 2020 za turizem zelo pičli. Ni veliko denarja za leto 2012. In eh, že smo slišali eh, mnenje v zvezi s tem proračunom. Je pa to zelo pomembno eh, tudi za naslednje faze prihodnega finančnega okvira. V zvezi s tem obstajajo tudi konkretne proračunske vrstice namenjene turizmu, ki so velikega pomena. Moramo vlagati dovolj denarja za turizem, še posebej na področju programa za inovacije in konkurenčnost. Moramo spodbujati države članice, da, da rabijo tudi več lastnega denarja in tudi denarja, ki je tam za turizem že na voljo, zato da bi izboljšali konkurenčnost turizma. Določeni eh, finančni viri so že na voljo, eh, čeprav se še ne izkoriščajo in prav te bi morali začeti izrabljati. Tukaj se sklicujemo prav tako na potrebo po uporabi posebnega svežnja, potovalnega svežnja. Tukaj se spominjamo tudi dogodka z vulkanskim pepelom, ki je vplival na letalski promet tako daleč, kot je arabski svet in bližnji vzhod. In eh, to zahteva eh, veliko nujnih ukrepov. In eh, v tem odboru sledimo celotnemu dosjeju kakovosti našega turizma in tistega, kar ima za ponuditi. Pri turistični strategiji se moramo zavedati, da gre za izredno širok trg in dalekosežen trg, te da imamo na desetine milijonov potencijalnih novih turistov, ki lahko prihajajo iz drugih celin in če bomo dovolj investirali v zadostno kakovostne storitve, se bomo lahko. Ko so učili s tem izzivom, tukaj potrebujemo tudi sodelovanje posameznih držav članic, zato da ustvarimo eh, posebno oznako evropske kakovosti. Potrebujemo podporo držav članic. Investicije v kakovost nam bodo omogočile, da se soočimo z globalnimi izzivi, še posebej v povezavi z novimi državami. Sedaj v zvezi s tem moram omeniti vprašanje Vis morda to ni neposredna pristojnost vas kot, minister, minist, kot turistične ministrice, nanaša se to na notranje ministrstvo, na zunanje ministrstvo. Države članice imajo svoje legitimne pravice eh, ščititi svoje meje in eh, regulirati tokove ljudi, ki prihajajo v njihove države, vendar v zvezi s tem je treba obravnaviti tudi vidik konkurenčnosti. Obstaja določen razkorak eh, v času izdaje vizumov za turistično področje. Na kar zadeva prednostne naloge, ki ste jih tukaj danes izpostavili, ste govorili tudi o informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Tudi eh, komisija dela na tem področju moramo omogočiti malim in srednjim podjetjem tehnologijo po nizkih eh, cenah, zato da lahko posredujejo svoje sporočilo, zato da ljudje lahko si ogledajo njihovo ponudbo na spletu. Informacija v zvezi s tem je zelo pomembna, tudi kar zadeva tehnologijo in usposabljanje. Eh, ljudi moramo usposabljati na področju mm, gostinstva in hotelirstva tudi eh, tukaj bi morali narediti vse, da bi pritegnili nove tokove turistov. Kajti Evropa naj bi bila njihova destinacija. Sedaj si ogledujemo širši svet, imamo dovolj sredstev in želim vam vse najboljše pri izvajanju vaših ukrepov, gospod Danielis. Hvala predsedujoči in hvala za, ministrice za vašo predstavitev. Turizem je dejansko pomembno področje, vendar kot evropska pristojnost je še v povojih na tem področju bi morali pripraviti skupno politiko. Ali bi nam lahko podali vašo zamisel o praktičnih ukrepih, ki jih želite vzpostaviti, zato da bi lahko pripravili novo strategijo, resno strategijo za evropski turizem? V tem v zvezi obstaja določeno pretislovje. Govorimo, da je turizem ena osrednjih panog, kajti je velik vir za zaposlovanje in dohodek posod po Evropi in v teh težkih eh, gospodarskih časih ima turizem pomembno ulogo. In tudi veliko pričakovanj eh, lokalnih gospodarstv je povezano s turizmom. Vendar eh, temu ni tako Eh, na področju proračuna. Še posebej, kar zadeva eh, prihodnji finančni okvir. Eh, kje bomo dobili denar, ki bo potreben za to, da bi lahko uresničili nove pristojnosti, ki so, kot sem že povedal, še v povojih? Ogledujemo si vse pobude na ravni komisije in sveta, zato da bi lahko presegli protislovja, ki jih vidim tukaj. Še posebej, kar zadeva vrzel, ker ni dovolj denarja. Ali bi lahko pričakovali kakršne koli pobude eh, v okviru direktive o potovalnem svežnju. Tukaj je veliko izkrivljanja, eh, kar zadeva enake pogoje eh, v gospodarskem smislu. Imamo tudi civilizacijsko in socialno razsežnost, ki ni enaka za vse. In še ne na zadnje, izdajanje turističnih vizumov. To je izredno pomembno, kajti ljudje morajo imeti možnost priti v Evropo in vize jim to omogočajo. Najlepša hvala, tudi sam bi se zahvalil za predstavitev in želim poljskemu predsednicu tudi vam osebno veliko uspeha, kajti to bo koristilo nam vsem. Govorili ste o trajnostnem turizmu, to me seveda veseli, kajti turizem lahko turizem tudi uničuje. In eh, rad bi imel kaj več konkretnih informacij. Omenili ste Krako 5. in 6. oktobra. Kakšna bo osrednja tema v Madridu, ko smo o tem govorili, je bila govora o kulturnih poteh. Eh, imate kakšno specifično temo v mislih ali bo nasplošno govora o turizmu? Pri trajnostnem turizmu je kolesarski turizem zelo pomemben. Evropski parlament se zauzema za to, da bi vse, eh, da bi poti med eh, evropskimi mesti bile del eh, evropskih omrežij. Ali to podpirate in kako vidite možnosti, da bi to nadgradili z označevanjem, z infrastrukturo? Ste se česa podobnega lotili na Polskem ali kaj takega nameravate? imate kakšen vzor za druge države, to bi bilo dobro vedeti oziroma poznati. Potem je tu še turistični protokol konvencije TAPA. In eh, zanima me, kaj se dogaja s tem in kako želite okrepiti izvajanje. In pa še, ko govorimo o ponudbah eh, nizkocenovnih eh, Eh, letalskih prevoznikov, all inclusive ponudbah. Eh, od tega imajo seveda veliko dobička večja podjetja, medtem ko pri trajnostnem turizmu to prinaša dobiček manjšim podjetjem. In eh, ker to vrsten turizem koristi predvsem manjšim podjetjem, sprašujem, kakšna je vaša strategija. In pa še zadnja točka. Uh, imate odlične poti, eh, kjer je mogoče eh, po polski strani potovati samo eh, en del, potem pa se zadeve pri Kaliningradu ustavijo. In ali vid, se pogovarjate o tem, da bi te povezave se odprle, to me namreč izredno zanima. Hvala. Hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe ministrici za informacije, ki nam jih je podala. Želim ji vse najboljše eh, v času njenega predsedstva. Mm, predsedstvo je pred izzivom in sicer gre za pravno podlago ter finančne perspektive. tudi na forumu, ki bo v Krakovu, bi morali dati jasen signal, da mora sektor izkoristiti novo pravno podlago in si zadati ambiciozen program, eh, še posebej za obdobje 2014 do 2020. Eh, sama bi spregovorila o notranjem turizmu. Eh, sami ste omenili pobudo Kalipso pozitivna posledica tega je, da se mobilizira socialni turizem, da gre za uh, neko decentralizacijo in da povečamo ponudbo. V Evropi uh, si seveda prizadevamo za zunani trg, vendar pa imamo tudi znotraj Evrope velik potencial, ki ga moramo okrepiti in razviti, morda povezati s temami zdravja, turizma in tako naprej. Zato bi potrebovali bolj okrepljen sistem eh, rezerv. To želimo okrepiti. Vsak dan uh, turisti uh, delajo z novimi tehnologijami, so povezani s tehnologijami in resnično je pomembno, da se ta vidik tudi vključi v razvoj turizma. Eh, poleg tega so pomembne informacije za potnike. Že eh, je na voljo zakonodaja, zakonodaja na tem področju se razvija, vendar pa oseb je dosti krat ne pozna teh pravic, ne ve, kako mora ukrepati in na tem področju je še veliko uh, dela, še veliko dela nas čaka. Turizem uh, torej v Evropi zahteva uh, še veliko usposabljanja in izobraževanja glede zunanjega turizma, pa bi povedala naslednje. Uh, Eh, Evropa povdarja predvsem destinacije, kot so Francija, Združeno kraljestvo, Španija. Eh, potrebovali bi bolj celovit evropski program, eh, morda da se povdari v Franciji Pariz, ampak da se ne zanemari tudi drugih delov Evrope. Morali bi razviti agendo na področju turizma, um, predstaviti tudi druge destinacije. In pa tema vizumov se mi zdi pomembna, torej da bi povsod po svetu eh, nam bilo to omogočeno. To je tema, ki nam bo omogočila, da bomo bolj odprli svoj turizem. Vse bolj je turizem globalna. Eh, zadeva in skupinam turistov, mora, turistov moramo dati možnost, da eh, ne bodo predolgo čakali na vizume, da jim ne bo treba stati v vrstah na veleposlaništvih, ampak jim olajšati zadeve. Torej, za te možnosti si moramo prizadevati v prihodne. Hvala. Hvala, gospod Zemka. Vem, če ja hočem predvsem, e, bardzo srdečne, e, pani minister. V prvi vrsti, gospa ministrica, želel bi se zahvaliti za izredno zanimivo predstavitev. Želel bi se dotakniti dveh vprašanj. Vsi tukaj zbrani vemo, da razvoj turizma je odvisen od cele vrste vidikov, ravni, življenske ravni, kakovosti življenja, kako ljudje vrednotijo eh, cilje tega življenja in kakšne vrednote imajo nasplošno v teh težavnih situacijah. In še ne nazadnje, če se soočamo z, z naravno katastrofo, z naravno uh, tragedijo, lahko se s tem soočamo samo na evropski ravni vsi skupaj. In zato, gospa ministrica, eh, bi želel, da pri razvoju turizma eh, se posvečate dvem zadevam. Eh, Evropska unija je podpisala sporazume z nekaj državami. Pred kratkim je Evropski parlament sprejel dokument o sodelovanju med Evropsko unijo in Južno Korejo. In eh, trenutno delamo na podobnem dokumentu o sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino in Moldovo. Zanima nas, v kolikšni miri bo to vplivalo na obstoječe, obstoječo panogo in druge panoge, gospodarske panoge. In eh, Želim vas opozoriti, da kadarkoli boste sklepali takšne sporazume, bi morali imeti v mislih turizem kot eno najbolj pomembnih vprašanj, kar se veliko krat pozablja, še posebej, če upoštevamo, eh, kako razširjen je turizem. Vsi tisti kolegi, ki so spregovorili o politiki EU, in držav v članicah v zvezi z vizumi. E, če vzamemo primer Polske, ki, ki izvaja šingenski režim, e, to je imelo ogromen vpliv za razvoj turizma na Polskem, e, v, prim, v odnosu do držav zunaj Evropske unije. In zato bi želel, da je to vprašanje na dnevnem redu komisarja odgovornega za notranji turizem v EU. V zvezi s tem moramo razmisliti tudi o varnostnih vprašanjih in kako bo to vplivalo na turizem. Gospa ministrica, samo še nekaj mislim naj še enkrat ponovim misel v zvezi z eh, potovalnim svežnjem. Gre za direktivo o potovalnem svežnju. E, tukaj v okviru Evropskega parlamenta, še posebej v okviru e, tega odbora, se bomo osredotočili na to vprašanje. Imeli bomo zelo pomembno vlogo. Istočasno pa potrebujemo predlog, še preden karkoli naredimo in zato bi lahko skupaj zaprosili komisijo, eh, da začne s postopkom eh, polno, popolnega pregleda eh, te direktive. Tudi kar zadeva stroške za letalske prevoznike, kako to vključiti v zakonodajo. In drugo, v zvezi z vizumi vidno v zvezi s tem eh, povem zgodbo, tako pridete na londonski Heathrow. Imamo eh, tujega turista, ki želi videti vse tiste prečudovite eh, stvari v Združenem kraljestvu in vidi tak velik napis dobrodošli v Združeno kraljestvo in potem ga obmeni policist vpraša, koliko časa boste ostali. Ne vem, kaj je eh, narobe s temi eh, obmejnimi policisti, eh, kaj ti oni nikoli ne sprejemajo tujcev z velikim veseljem in odprtimi rokami. In še nekaj, v zvezi z vašo konferenco v Krakovu, strategiji naj bi se osredotočila na izboljšanju konkurenčnosti evropskega turizma. Menim, da je to izredno pomembna tema, ki bi si jo veljalo ogledati. Prav tako moramo ugotoviti, kaj najprej lahko ponudimo v Evropi, še preden razmišljamo o tem, kako bi lahko turizem bil bolj konkurenčen. In dejansko ne verjamem, da smo prodali Evropo eh, kot turistično destinacijo dovolj dobro. Glede na to, da so države članice v preteklosti zelo eh, ljubosumno varovale eh, vse tiste prednosti, ki jih imajo. Recimo turizem, ki pomeni kolesarski turizem. Prav tukaj obstaja velika priložnost za razvoj turizma in tudi tisto področje, kjer boste lahko pritegnili veliko turistov. Tukaj imamo veliko priložnost, ki jo doslej še nismo kot Evropska unija zaznali, da bi pritegnili eh, turiste, da bi si ogledali takšno obliko naše dediščine in naše kulture gre za zelo široko paleto eh, možnosti, ki jo lahko ponudimo na področju turizma. In zato upam, da se lahko sklicujemo na poročilo gospoda Fidansesa in tudi predlog gospoda Tajanja in da začnemo razumeti, da je evropski turizem nekaj več kot samo Alpe in plaže. In to je tudi tisti ključni, ključna misel, ki jo moramo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 bom poskušala združiti vprašanja skupaj. Kar nekaj vprašanj se je nanašalo na finančno plat našega delovanja na področju turizma. Omenjeni so bili vizumi. Naj povem, da sta za polsko predsedstvo ta dva vidika izredno pomembna. Polska ima specifične izkušnje zaradi novega vizumskega režima, ki je bistveno vplival na razvoj turizma v naši državi. Vemo torej, da je za promocijo Evrope kot turistične destinacije izredno pomembno misliti tudi na vizume. Nadaljevali bomo z delom ki je bilo narejeno že v preteklosti in poskušali bomo olajšati naprimer skupno izdajanje vizumov strani članic Evropske unije državljanom tretjih držav. Nova finančna perspektiva za obdobje 2014 do 2020 je po našem mnenju ključnega pomena. Financiranje turizma mora biti vključeno v obstoječe finančne mehanizme. Če pogledamo trenutno finančno perspektivo, so stvari precej težavne, vendar pa vseeno obstajajo možnosti v kohezijski politiki, v regionalni politiki, v okviru eh, podpore podeželju. Tudi tukaj eh, obstajajo možnosti za nadaljni razvoj turizma. Eh, poskrbeli bomo tudi, da bo direktiva 314 čim boljša. To mislim, da je najpomembnejša direktiva za razvoj turizma tako v Evropski uniji kot v posameznih državah članicah. Vsekakor se zauzemamo za revizijo te direktive. Vemo, da trenutno nekoliko zaostajamo vendar pa stvari gredo v pravo smer. Delali bomo na reviziji lanske izkušnje eh, zaradi vulkanskega pepela, so pokazale, da dejansko potrebujemo prenovljen dokument. V okviru Evropskega turističnega foruma eh, o tem sta spraševala predsednik in eh, še nekdo odgovornikov tukaj želimo obravnavati predvsem prvi vidik sporočila komisije, to je konkurenčnost. Zakaj pravzaprav gre? Želimo si razprave o novih tehnologijah, predvsem o uporabi IKT v turizmu. Želimo zagotoviti dostop manjšim in srednje velikim podjetjem in tudi mikropodjetjem, ki so bila danes omenjena. In kot ste dejali vi, gospod predsednik, želimo izboljšati konkurenčnost in poskrbeti, da bo to pomenilo tudi oblikovanje novih konkurenčnih proizvodov. E, to lahko velja tudi za našo industrijsko dediščino v Evropski uniji. 27. septembra bomo obeležili mednarodno leto turizma, ravno tako pa bomo imeli možnost tudi pokazati, kako je mogoče industrijsko dediščino uporabiti v turistične namene v državah članicah. Kar zadeva sporazume, o katerih se pogajamo in ki jih sklepamo s tretjimi državami, Seveda je potrebno v to vrstne sporazume vključiti in v njih omeniti tudi turizem. Trenutno potekajo pogajanja z Ukrajino in z Moldavijo in eh, sporazuma s tema dvema državama bosta seveda vplivala tudi na turizem. Vprašanje gospoda Kramerja o kolesarstvu in o polskih izkušnjah v zvezi s tem. Lahko vam odgovorim naslednje. To je nekaj, kar je naša prednostna naloga že dve leti. Zavedamo se, da gre za dolgoročni projekt in v okviru trenutne finančne perspektive imamo velik projekt gradnje kolesarskih poti eh, v petih polskih regijah. Eh, to so regije na vzhodu Polske, kjer poskušamo uh, vzpostaviti manjkajočo infrastrukturo. Poskušamo razviti uh, pod Eurovelo številka 13, torej Evropsko kolesarsko pod 13 in uh, seveda se ta pot razvija tudi po zaslugi tega, da lahko to financiramo iz trenutne finančne perspektive. Evropski znak kakovosti, zato smo, to podpiramo, vendar pa tukaj ne smemo pretiravati, ne sme priti do podvajanja, ne smemo oblikovati pre številnih označb in e, znakov, Eh, osredotočiti se moramo na en ali dva znaka, ki sta pomembna za turizem v Evropi. Eh, poskrbeti pa moramo, da bo predvsem turistom, ki prihajajo izven Evrope, jasno, za kakšne znake gre. Uporabljati se mora torej za turizem ne samo v eni državi članici eh, in temveč v več državah. To seveda podpiramo, to je pomembno za gospodarstvo eh, imamo določene tovrstne izkušnje po nekaterih eh, evropskih regijah. Te regije se promovirajo po svetu, na japonskem, v ZDA, na kitajskem eh, in pogosto ponujajo skupne turistične proizvode. To se je v preteklosti izkazalo za učinkovito. In uh, eh, tu je tudi del uh, 21 izvedbenih ukrepov, ki so predstavljeni v novem sporočilu komisije. Gospod predsednik, upam, da sem odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. E, ja, pa še celinske plovne poti, to je omenjal gospod Kramer. Formalno so pogajanja z Rusko federacijo zaključena plovba torej je mogoča, teoretično. Vendar pa je izdajanje vizumov tukaj nekoliko problematično in tudi na tem področju želimo poskrbeti, da bo vse potekalo brez težav. Poljska sodeluje v programu Kalipso skupaj s Portugalsko in Španijo eh, in izvajamo določene eh, projekte. Gre za program, ki se bori proti sezonski naravi turizma. Po mojem mnenju pa eh, si prizadeva tudi poskrbeti za socialno plat turizma, poskušamo zagotoviti dostop eh, starejšim, eh, invalidom, mladim, otrokom, torej vsem tem skupinam, ki jim je dostop do turizma otežen. Najlepša hvala za vse vprašanja. Upam, da sem odgovorila na vsa. Hvala. Najlepša hvala, gospa ministrica. Veselimo se sodelovanje z vami na področju turizma. Veselimo, eh, želimo vam seveda vse najboljše, enako velja za polsko predsedovanje in eh, veselimo se že prihodnih srečanj v naslednjih šestih mesecih in hvala za vse, odgo za vse odgovore na vprašanje. Okay, Dobro samo še formalno zaključimo današnji sestanek, ima kdo kaj pod točko razno. Če ne, potem vas uh, moramo pomniti na naslednji sestanek, ta bo tukaj v Bruslju 30. augusta ob 15. S tem vam želim lepe počitnice, enako želim tudi tolmačem in tolmačkam in ostalim zaposlenim in ponovno se bomo videli sveži ob koncu avgusta. Najlepša hvala, sestanek je zaključen.